uri 30 minut. Ladies and gentlemen, the next item on... Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu <clears throat> je poročilo eh, gospoda Kapola Santosa, prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, uredba 73 skozi 2009 in sicer glede na koledarsko leto 2013 prvi govornik, govornik je poročevalec gospod Kapola Santos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor... Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Ne glede na prizadevanja komisarja Čološa in pa prizadevanja za to, da bi imeli dobri proračun na kmetijstvo. Imamo v obdobju 2014-2020 zelo eh, znižen proračun na področju kmetijstva, kajti eh, uporablja se mehanizem finančne discipline. Komisija je osnova za izračun vzela tisto, kar je sprejel Evropski svet februarja. In presenečeni smo, Kajti presenečeni smo na tem, da je, svet enost, da je bil enostavno tako sprejeta proračun, za katerega je dal pobudo Evropski svet, ne glede na to, da imamo lezbonsko pogodbo. Torej, parlament tega ne more enostavno tako sprejeti in zato je naša kritika zelo ostra. Imamo pogajalski mandat, ki smo ga dobili za veliko večino in sicer v zvezi z pogajanji za uredbo o neposrednih plačilih. In v tej eh, pogajalski fazi o večletnem finančnem okviru je to korak nazaj. Podpiramo komisijo sicer, ko želi uporabljati ta mehanizem za kmete. Tukaj gre za 80 odstotkov kmetov in samo 15, ki prejmejo samo 15 odstotkov eh, skupnega zneska. Želimo pozitivno diskriminacijo in želimo si poenostavitve. In zato je odločitev komisije v tem smislu upravičena. In zato upam, da bodo kolegi to poročilo lahko sprejeli. Like, uh... Hvala lepa. Sedaj pa prosim uh, komisarja Čološa, da uh, pove svoje mnenje. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani eh, poročevalec, eh, gospi in gospodje. Ta predlog v zvezi z uporabo finančne discipline je izdelala Evropska komisija zato, ker so bili izračuni ker so izračuni za leto 2014 pokazali sledeče, kar se tiče tržnih ukrepov, nimamo dovolj finančnih sredstev. Komisija je sedaj vzela za podlago znesek sredstev, ki ga je sprejel Evropski svet. Ni pa to izvorni predlog Evropske komisije. Razlog je ta, da želimo biti pragmatični. Seveda bi se bili lahko oprli tudi na predlog komisije, dokler eh, parlament eh, ne poda svojega mnenja. Šefi držav in vlad so predlagali, da bi parlament predložil številke, ki morajo biti nižje od tega, kar je predlagala Evropska komisija. Želeli smo biti realistični in pragmatični. In kmetom smo želeli dati realističen signal. Zato smo za podlago uporabili te številke, ki jih je predložil so zakonodajalec, torej svet, seveda, če bo sprejet proračun. Ta predlog za uporabo finančne discipline, eh, mora biti podan se strani Evropske komisije, tako da kmetje vedo, s čim lahko računajo v naslednjem letu. Ampak obstajajo sredstva, ki jih moramo prilagoditi. In sicer je to odvisno od možnega dogovora med parlamentom in svetom o teh številkah. Veste, da vsako leto, torej v drugi polovici leta, jeseni, eh, dobimo popravljeni proračun. In če do jeseni svet eh, spreme dogovor eh, sa parlamentom o proračunu, potem lahko vključimo dokončne številke in lahko to vključimo v predlog prilagoditve. Ampak, ker smo želeli biti realistični, smo najprej za podlago vzeli te številke, ki so najbližje resničnosti, seveda s predrškom. Pred, eh, torej, ja, predvideli smo 5000 evrov. Torej, tukaj gre za neposredna eh, plačila pod 5000 evri. Zakaj smo to predlagali? zato da bi dosegli bolj uravnotečeno porazdelitev neposrednih plačil. Na ta način pa bi lahko imeli tudi enostavnejši izračun. Kaj ti? Imamo že znižanje za zneske nad 5000 evrov. In zato smo dejali, da bi morali tudi za zneske pod 1000 evri um, imeti možnost, da eh, dosežemo to znižanje. In to ustreza tudi temu, kar je komisija predlagala za reformo skupne kmetijske politike. V zvezi s tem potekajo pogajanja. In zato smo torej predlagali Eh, da bi to eh, ohranili za majhne kmetije. To sem želel še dodati in pojasniti, zakaj smo sploh predlagali finančno disciplino in zakaj smo predložili ta predlog in zakaj smo izbrali te številke, kajti po našem mnenju so bile bolj realistične. Želimo si, da bi kmetje prejeli realističen signal. Ampak naj še enkrat poudarim celotni predlog, eh, za celotni predlog seveda velja pridržek, da bosta parlament in svet sprejela proračun. Če pa eh, te odločitve ne bomo dobili pravočasno, potem veljajo predpise, ki bodo vodi, predpise, ki vodi, vodijo ob temu, da bomo morali uvesti drug mehanizem. In zato smo torej uvedli ta predlog. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sedaj pa gospod Lavija gospod komisar. Sem poročevalec eh, za mnenje odbora za proračun in zato se bom ukvarjal eh, samo s proračunskimi vidiki. Komisar je že dejal, najprej moramo počakati na sprejetje novega proračuna, kajti danes ne vemo, katera sredstva bomo imeli v rubriki 2 za obdobje 2014-2020. To ta hip še ni jasno in zato tudi ne vemo, kakšna, kakšna, ali bo potrebna prilagoditev. In zato se nam je zdelo primirno predlagati, da se ta znesek lahko prilagodi v odboru za proračun in sicer tekom postopka sprejema proračuna za leto 2014, pri tem, da se upošteva popravljeni proračun, kot je dejal že komisar. Če ne bo prišlo do dogovora in tega ne moramo izključiti, potem se ne bo uporabljala finančna disciplina, kajti znesek se potem izračuna na podlagi maksimalnih znaskov 2013 plus 2 odstotka eh, za inflacijo. Hvala lepa. In sedaj gospod Jar. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Za naslednje leto Evropska komisija predvedeva znižanje eh, neposrednih plačil za evropske kmete. Eh, res je realistično, da se Evropska komisija ukvarja za zniženim eh, kmetijskim proračunom. Neodvisno od rezultata moramo določiti mehanizem, kaj se bo zgodilo, če bo proračun presežen. Kajti tudi v tržnem redu smo predvideli podoben sistem, zato se mi zdi zadeva zelo napeta in pomembno se mi zdi, da danes o tem razpravljamo. Razumem finančno disciplino, ampak ne razumljiv je po mojem mnenju mehanizem, s katerim se denar zbira. Še vedno menim, da sem strokovnjak, strokovni politik in. Eh, svoje politične sklepe želim eh, gledati eh, skozi strokovno prizmo. In komisar meni, da bi da, da kmetje pod 50 evri ne bi bili deležni znižanja. To se sliši logično, ampak kakšna bo posledica v državah članicah? Bo prišlo do neravnotežja. Ne razumem, zakaj želimo dopustiti, da bodo nekatere države zaradi svoje strukture ne bodo mogle, mogle imeti dovolj financiranja. Naprimer, Francija mora plačati dvakrat toliko kot Poljska. Kako bomo to pojasnili kmetom? Ali je to pošteno? Tukaj gre za odnos med Bruslom in državami članicami ali drugače. Kakšne spodbude naj bi imeli te države, da ne bodo varčne sa proračunskimi sredstvi, če za povečane izdatke morajo plačati neproporcionalno, torej plačati več in to ni pravično. Sedaj potekajo pogajanja o reformi skupne kmetijske politike in v tej luči je to poročilo tudi nasprotujoče si. Najpravičnejši sistem bi bil, po mojem mnenju, da če se potrebuje oziroma. Oziroma, da se uporablja linearni sistem za finančno disciplino. Zato smo se tudi izrekli. Sedaj pa želimo sprejeti za naslednje leto nekaj posem drugega in to po mojem mnenju ne ustreza uh, koherentni politiki. Sem zelo za to, da bi znižali uh, uh, neposredna plačila v vseh uh, državah in sicer linearno. Posledica je ta, da so znižene v vseh državah posledično nižja in to je tudi spodbuda za to, da se najučinkoviteje ravna z obstoječimi sredstvi. Prišlo bo do večjih izdatkov zaradi eh, krizne rezervne in pa tržnega reda, zato bo mehanizem finančne discipline imel velik pomen. Zato je pravilno, da se eh, vsi kmetje enakopravno udeležijo eh, financiranja teh okrepov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik pa je gospod De Castro. Gospod eh, predsedujoči komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Posem jasno bi rad povedal, da parlament ne more sprejeti, da se znižanje neposrednih a, eh, plačil a, eh, opira na sklep Evropskega sveta. To je politični ja, dogovor, ampak eh, tega eh, eh, pogodba ne predvideva, kajti parlament ni podal svojega prevoljenja in to ni pravilno. Kajti Evropski parlament je skupnost demokratično izvoljenih ljudi in parlament so tukaj enostavno prezrli. parlament, oziroma treba bi se bilo opreti na pogajalski mandat Evropskega parlamenta. Kajti imamo ta mandat. Menimo, da ne moremo vseh kmetov uh, uh, okrcati z enakim znižanjem. In ni, to se nam ne zdi pravično. In zato moramo oprostiti tisti, ki so dobili pomoči pod 5000 evrov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Reimers. Spoštovane gospod eh, predsedojoči, spoštovane gospod komisar, kolegice in kolegi. Večletni, večletnega finančnega okvirja še ni, vedno nismo sprejeli. Ne uspe nam eh, izraziti spoštovanja do evropskih državljanov. Kajti nas so izvolili v Evropskem parlamentu in mi jih predstavljamo. sedaj moramo odločati na podlagi ocenjenih podatkov za naslednji finančni okvir. In tukaj imamo sedaj eh, finančno disciplino in posledično nižji eh, kmetijski proračun. Eh, zdi se mi pravično, da bi za vse veljal enaki zakon. Torej vsi kmetovalci morajo imeti enake dožnosti in pravice. In zato je smiselno samo to, da uvedemo linearno nižanje in da eh, za vsako eh, državo obvelja eh, določen odstotek. Kajti vsi moramo dobro ravnati s svojim denarjem in to nam ne bo uspelo, če bo do nekatere države morale strožje ali manj strožje spoštovati finančno disciplino. Ne smemo razmišljati o načrno bil način in ko govorimo o tem, ali so, dobre, ali, maj, ali so velike ali majhne eh, strukture eh, dobre ali slabe. To je nevarno za evropsko zamisel, kajti vsi si moramo prizadevati za to, da bomo skupaj dosegli cilj. To pa pomeni, da moramo tudi enakopravno porazdeliti bremena in sem sodi tudi linearno znižanje. To pomeni, da. Eh, ne smemo povsem izuzeti obratov pod 50 evrih, kajti tudi za majhne obrate je pomembno, da spoznajo, da bo vedno manj eh, neposrednih plačil. In če želijo, in če želijo, torej in vedeti morajo, da dolgoročno bo vedno manj denarja in zato nima smisla, da majhnim eh, obratom rečemo, da lahko sanjajo naprej in da bo vse ostalo pri starem. Prista lahko bi celo sprožili spor med kmetovalci in to spodbuja večno črno-belo razmišljanje, o katerem se razpravlja v javnosti in to ni dobro za eh, Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj za dve minuti gospod Nikolson. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil gospodu eh, Kapolaso Santosu za to poročilo. Mislil sem, da ima že dovolj dela brez tega poročila in sedaj je pod dodatnim eh, pritiskom. Izdatki skupne kmetijske politike so dosegli točko, ko je treba začeti uporabljati finančno disciplino, zato da bo trošenje ostalo v okviru eh, proračuna 2014-2020. Ampak sedaj smo dobili prelagoditveno stopno ki bo imela negativen vpliv na kmetovalce v številnih državah članicah v Evropski uniji. Torej, eh, pod, torej, prak po tisoč evri pomeni, da bo 80 odstotkov eh, kmetov izločenih od finančne discipline. Meni se, bodilo, meni se zdi zelo težko to razložiti mojim kmetom, ki jih predstavljam, kajti 20 odstotkov jih bo moralo pokrivati primankljaj. podpreti moramo ukrepe, ki bodo nesporno oziroma ne bi smeli podpreti ukrepov, ki bodo privedli do neravnotežja eh, med kmeti in državami članicami in to bo eh, tudi odpravilo um, enaka pravila za vse. Sedaj je eh, to del dosijaja reforme skupne kmetijske politike. Cilj mandata je bil, da bi zagotovili da se breme finančne discipline pravično razdeli med kmeti v Evropski uniji. In to, gospod predsedujoči, je to, kar bi morali zagotoviti. In gospod komisar, to bi morali vi zagotoviti, po mojem mnenju. Mislim, da ta predlog ni pošten, ni pravičen in nespremljiv. Hvala lepa. In sedaj še gospod Omaži. Hvala lepa. Gospod komisar, zelo sem presenečen da se bodo morale uporabljati ultraobrobne regije, kajti za njo obstajajo specifična pravila. In če sem vse pravilno razumel, potem se bodo te regije pozvale, da sofinancirajo krizno rezervo, e, e, krizno rezervo, e, do katere nikoli ne bodo imele dostopa. Torej, kar tukaj uvaja uredba, uredba bo vodila k temu, da bodo zelo obrobne regije imele manj denarja leta 2013. In sicer v nasprotju za obljubami. Gospod komisar, te regije imajo posebne probleme in to je treba upoštevati to je tudi eh, smisel eh, eh, predloga spremembe 12. 40 kolegov je to podpisalo. Ne želimo, da bi ta uredba se uporabljala za otoke in pa za zelo obrobne regije. Sedaj pa gospod Stojanov. Hvala lepa. Gospod predsedujoči.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 sami ste dejali, tega ne morete eh, razložiti francoskim eh, kmetom. Kaj, eh, zakaj pa niste tega povedali Poljakom, ko smo pristopili k Evropski uniji? Zakaj niste tega razložili bolgarskim kmetom? Koliko časa bomo še srpni do dvojnih standardov? Kaj, kje pa je eh, združenost v eh, različnosti? Uh, nimamo nobene enakosti. Hvala lepa. Sedaj je pa dve minuti gospod Dorfman. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Po mojem mnenju je obžalovanja vredno, da o tej temi sploh razpravljamo, kajti obžalovanja vredno je, da smo obljubi načrtovanja v zadnjih letih Eh, kmetom nismo eh, zagotovili eh, varnosti, ki smo jim jo obljubili, torej pravno gotovost tekom sedmih let. Tega nismo zagotovili. Ampak kakorkoli že, gospod komisar, sedaj ste predložili predlog, kako bi lahko uvedli znižanje. In danes ste to, ta predlog pojasnili. In mislim, da je to en majhen znak v smeri podpore majhnih obratov. Ne govorimo o velikih številkah. kajti tukaj govorimo o 10 do 15 evrih na hektar. Mislim, da je smiselno, da če želijo majhni obrate preživeti, potem moramo mi dati politične znake. In kot sem že prej dejal, mislim, da je to majhen skromen znak, eh, ki gre v pravi smeri. Seveda je to vprašanje porazdelitve med državami članicami in sa kolegom Jarom se strinjam. Morda bi morali to rešiti drugače, tako da bi najprej določili porazdelitev med državami članicami, potem pa bi one uporabljale znižanja. To se ni zgodilo, ampak vendarle nasplošno menim, da je predlog pravilen in da moramo izuzeti majhne obrate, zato da ne bodo v še večjih težavah. Torej, podpiram vaš predlog. Prisačna hvala. Najlepša hvala. Gospa Garcia Perez je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar. 9. februarja je gospod Kanjete, španski minister za kmetijstvo, zelo zmagoslavno objavil, da je bil dosežen zelo dober sporazum. Zakaj? Zato, ker ne bo prišlo do znižanja za kmetijsko politiko v Španiji. Zaradi doseženega sporazuma sporazuma v finančnem okviru pa je sedaj komisija predložila osnutek uredbe o finančni disciplini, na podlagi eh, katere bo prišlo do petodstotnega znižanja neposrednih plačil za kmete v naši regiji. Socialistična delegacija v Evropskem parlamentu vsekakor nasprotuje poročilu in mi smo tisti, ki nikakor ne spremljamo sprejemamo predlaganega znižanja strani komisije na podlagi dogovora, ki ga je sprejel svet, kar pomeni, da bi prišlo do znižanja sredstev za vse politike Evropske unije. Evropski parlament v zvezi s tem še ni zauzel svojega stališča. Gospa Oljont, za eno minuto. Najlepša hvala. Finančna disciplina naj bi pomenila, da bi obveznosti za neposredna plačila bila spoštovana vsako leto. Žal pa Evropska komisija je naredila korak naprej in zdaj zahteva, da tukaj upoštevamo proračunska sredstva v okviru skupne kmetijske politike. 500-stotno znižanje neposrednih plačil za tiste kmete, ki prejemajo več kot 5000 evrov, bodo deležni znižanje v višini skoraj da 1,5 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat večji znesek, kot je prvotno zahtevala komisija. In sedaj naj bi pravzaprav izuzeli vsa sredstva iz vseh proračunskih postavk. Ampak tukaj je komisija šla enostavno predaleč. Kolegice in kolege bi rada pozvala, da podpirajo izogličen predlog komisije in tudi poročevalca da se to zniža za nič cela sedem odstotka in da se tukaj vključijo samo tisti kmetje, ki prejmejo več kot 5000 evrov. Ker tržni mehanizem, tržne rezerve so nekaj, kar lahko podprem, ampak eh, to se mora financirati iz drugih skladov in drugih sredstev. Najlepša hvala. Gospod eh, Fajmon je naslednji. Najlepša hvala, spoštovani gospod predstojoči, gospe in gospodje. Zelo jasen bom. Ne podpiram predloga komisije, ko govorimo o selektivnem znižanju neposrednih plačil za kmete v obdobju 2013. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je naslednje. Kaj je s finančno disciplino? Ali je ta mehanizem v tem trenutku potreben? Upoštevati moramo to, da še nimamo večletnega finančnega okvira v obdobju 2014-2020. Posledično ni potrebe po znižanju. Ni potrebe, da bi neposredna plačila znižali za 5 odstotkov. Podpiram predlog poročevalca, ki pravi, da bi en odstotek zadostoval. To bom podpiral tudi jutri, ko bomo o tem glasovali. Najslabše je, da smo se odločili za selektiven pristop. Predlog komisije je najprej tukaj predlagal prak 5000 evrov. Majhni kmetje naj ne bi sploh zategnili svojih pasov, ampak samo srednje velika in velika podjetja bi morala prevzeti vsa bremena, kar pa zavračam. Imeti moramo linarno znižanje na vseh področjih, če pa se to ne bo zgodilo, potem bomo priča nepravični prednosti za majhna gospodarska podjetja in majhne kmete. Predstavljam Češko republiko in mi tega ne moramo sprejeti. Ne potrebujemo živalske farme, ne potrebujemo tistega scenarija, kjer bodo eni bolj enakopravni kot drugi. Mato Androvar za dve minuti. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar. ko govorimo o tem področju, moramo videti, da moramo določene stvari izuzeti iz te uredbe. To je veljalo tudi v primeru modulacije v zadnjih letih. Ko govorimo o 5 milijonov evrov, to je predlog, ki je sedaj na mizi. Ampak eh, določene eh, težave eh, se bodo pojavile in tudi zaostrile v določenih regijah, zato bi vas rad spomnil na naslednje. Ko smo zadnjič spreminjali mehanizme, smo v okviru parlamenta imeli zelo jasen predlog in tega ne smemo izključevati. Potem, ko govorimo o Franciji in Španiji, prizadevali sta si, da bi povečali nabor sredstev, da bi te regije, te države dobile več sredstev iz skupne kmetijske politike. Še enkrat se je pokazalo, da so sredstva Evropske unije za eh, te regije nekaj, kar ne zadostujejo. Zakaj? Ker jih je gospodarska kriza prizadela še veliko bolj predvsem na področju kmetijstva. Poleg tega imamo možnost, eh, da bi eh, tukaj poskrbeli za cel nabor instrumentov. Zato potrebujemo člen 249 pogodbe. To moramo upoštevati in kmetje v tej regiji morajo biti deležni podpore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 et le parlement doit être respecté. je trouve assez cocasse la proposition de la commission alors qu'il n'y a toujours pas d'accord kateri ste tudi risali vi komisar pravijo da je parlament sozakonodajalec kar mora svet tudi spoštovati. skupna kmetijska politika in neposredna plačila naj bi se zmanjšala v obdobju 2013-2014. Imeli naj bi enoten odstotek, ampak sam tega ne morem sprejeti. Ko poštevamo najbolj periferne regije, najbolj obrobne regije, ki imajo posebne značilnosti, to je zapisano tudi v pogodbi in to je treba spoštovati. Ravno zato ne sme biti znižanja plačil za ta zelo občutljiva področja in regije. Pritegnite pozornost govornika. Dva sta na mojem seznamu. Gospod Danelis je prvi. Kjere projedre, kjere pitrope, kal... Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar. Sam menim, da imajo kolegi prav, ko pravijo, da nasprotujejo izjemam, ki vključuje majhne kmete in majhna kmetijska gospodarstva. Ampak ne smemo spregledati niti enega dejstva, kolegice in kolegi. Majhni kmetje, majhna gospodarstva niso tisti, ki imajo najvišji delež proračunskih sredstev. Veliko krat se zgodi, da je tukaj zaposlenih zelo veliko ljudi in tudi to moramo vedno znova upoštevati. Veliko krat gre tukaj tudi za gospodarstva, ki so v najbolj obrobnih regijah eh, in te regije je gospodarska kriza še veliko bolj prizadela in tudi o tem moramo razmišljati, ko bomo jutri o tem glasovali. Gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad povedal komisarju naslednje. Upam, da boste skupaj z irskim predsedstvom poiskali rešitev. ko gre za skupno kmetijsko politiko in sicer še pred koncem irskega predsedstva. Torej, da boste poiskali rešitev v naslednjih tednih. Če nam bo uspelo, potem eh, bomo dosegli bistven napredek in če bomo sprejeli vseden zakonodajni okvir, si bomo lahko samo čestitali. Kar pa zadeva konkreten problem, o katerem se pogovarjamo danes večer, lahko povem, da je stvar vse prej kot enostavna. Nihče ni zadovoljen eh, s temi razmerami, nihče izmed upletenih strani. Ampak potrebujemo spremembo in to spremembo moramo praviti čim prej. Ravno zato moramo biti pripravljeni in Če ne bi bili realistični, je jasno, da spremembo potrebujemo. Vendar pa moramo narediti izjemo, ko gre za majhna kmetijska gospodarstva, ki so odvisna od teh neposrednih plačil. Zato potrebujemo izjemo za to področje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dal besedo komisarju Čološu. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedojoči, S tem imam priložnost, da se odzovem na številne prispevke in da skušam razjasniti zadeve. Obravnavan predlog ne odraža tega, da naj ne bi spoštovali Evropskega parlamenta, ampak gre za zgolj previdnosti ukrep. Če ob koncu pokajalskega procesa za večletno finančno perspektivo Evropski parlament doseže soglasje s svetom, če boste zagotovili več sredstev za kmetijski proračun, kot je predlagala komisija, a potem bo ta predlog brezpredmeten. Ampak v tem trenutku imamo določene številke na mizi in upoštevati moramo tudi to, da se svet mora odzvati na predlog komisije in to so številke, ki jih imamo trenutno na mizi. Namesto, da bi se sedaj odločili za manjše znižanje in da bi kasneje morali zmanjšati sredstva še veliko bolj, smo se odločili za ta previdnosti korank. Ampak tu je zgolj zakonodajni predlog, sedaj pa ste na potezi vi in tudi svet. Kot so zakonodajalce, morata obravnavati eh, ta predlog eh, in pismo o spremembah bo vedno orodje, ki vam bo omogočilo, da boste lahko prilagodili predlagane številke z naše strani in tako se bodo lahko stvari tudi manj znižale, ko gre za neposredna plačila. Potem naslednja točka, ko gre za to, da naj bi oduzeli denar kmetom. Gre za dodeljena sredstva. Mehanizem finančne discipline je povezan z skladom za krizne razmere, ki je del skupne kmetijske politike in ta sklad je na voljo kmetom. Napačno bi bilo razumeti, da smo ta denar vzeli kmetom in da bomo to sedaj dali nekomu drugemu. Gospa Garcia Perez, verjetno se boste spomnili, kaj se je zgodilo pred leti. Imeli smo krizo na področju sadjarstva in zelenjadarstva in takaj smo proizvajalcem v državah članica, kot je Španija, pomagali. Tako so lahko pokrili svoje izgube in denar je namenjen ravno temu. Ta denar se ne izgubi, ampak gre za nekakšno krizno rezervo. In če se ne porabi v letu 2014, ker krize ne bo, ne bo kar izginil, ampak se bo ponovno vrnil nazaj. To so nekakšne rezerve za nepredvidene razmere, ta denar bo vedno na voljo kmetom. Omenili ste vprašanje v zvezi s pragom 5000 evrov. Gospod Nikoson, res je, prav imate. Gre za 80 odstotkov kmetom, ki so sedaj s tem predlogom izuzeti ampak 80-odstotni delež kmetov sprejme, prejme zgolj 20 odstotkov neposrednih plačil, kar pomeni, da smo izuzeli skupino kmetov, ki predstavljajo zgolj 20 odstotkov v celotnem naboru neposrednih plačil. Ne bi želel, da bi razumeli, da gre za samo majhen delež kmetov, ki, se, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli. Ne, gre za manjšo skupino, ki pa prejme veliko večina neposrednih plačil in za nas je to pravičen ukrep. Ne gre zgolj za, uk, za ukrep, ki bi bil upravno bolj enostaven. Prak 5000 evrov pomeni, da smo tako izuzeli 80 odstotkov kmetov iz te enačbe. Posvetili smo se tistim, ki pravzaprav pravijo, da skladno z obstoječo uredbo, ki jo mora spoštovati komisija in mi moramo tukaj spoštovati želje zakonodajalca. Ko govorimo o najbolj oddaljenih regijah, modulacija se tukaj ne upošteva, ampak mehanizem finančne discipline te regije morajo spoštovati. To je del uredbe in zato mora komisija spoštovati to uredbo. Ista uredba se navezuje tudi na naslednje dejstvo. Evropski parlament in svet morata do 30. junija sprejeti dogovor, če naj bi ta ukrep začel veljati. Če tega dogovora do 30. junija ni, potem obstoječa finančna uredba se izvaja, Evropska komisija pa bo morala sama oblikovati predlog. Tu so dejstva. Upam, da sem vas pomiril, da so zadeve bolj jasne in da ste dobili potrebne informacije, na podlagi katerih se boste lahko odločili. Najlepša hvala. Zadnji govornik, gospod Kapula Santos. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Naj opozorim na eno stvar. Komisar je vedno dobro sodeloval z Evropskim parlamentom in zato bi se mu radi zahvalili, ker je vedno pripravljen z nami sodelovati in se z nami pogovoriti. Ampak, ko govorimo o tem konkretnem problemu, pa tukaj te pripravljenosti ni bilo oziroma tega mi tako nismo videli. Seveda razumemo, da je to morda pragmatično, politično dobro, ampak uh, eh, uravnoteženje z institucijami se ne sme postavljati pod vprašaj. verjamem, da moramo tukaj delovati drugače, da bi morali delovati drugače. To sem rekel. Hvala kolegicam in kolegom, eh, ki ste naše stališče parlamenta podprli. Ne glede na vsebino komentarjev, pa je zadeva takšna. Poslanke in poslanci morajo jasno pokazati, da spoštujemo svoj mandat, da v vsakem primeru tudi branimo kmete. To velja na splošno in tudi posebej eh, se moramo posvetiti majhnim kmetom in njihovim interesom. Najlepša hvala s tem. Je razprava zaključena, glasovanje pa bo jutri ob 11. uri in 30 minut. Kolegice in kolegi, naslednja seja bo jutri 12. junija 2013.